Good afternoon, colleagues. Dobro jutro, kolik, oziroma dober dan. In pozdravljeni na zadnji delovni teden pred počitnicami. Danes bomo glasovali o treh pomembnih dosejih, eh, jutri še o petih pomembnih, tako da bomo lahko V Štrasburu septembra o čem glasovali? Takoj bi začeli z prvim dokumentom, gre za instrument za predpristopno pomoč, poročevalec je gospod Kristjan Vigini. Ker imamo danes zelo veliko na dnevnem redu, bi bilo najbolje, da kar začnemo z glasovanjem o tem poročilu. Če začnemo za prvim členom 19. predlog spremembe, kdo je za?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 proti vzdržani sprejeto. 23 za proti vzdržani sprejeto. Budget 16, prvi del, kot je zahteval poročevalec za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 5 za proti vzdržani sprejeto. Potem nadaljujemo z 119 za, pardon, 122 oziroma 121 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 122 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, Rigi 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 25 za, proti, vzdržani, sprijeto kompromisni predlog 6 za, proti vzdržani sprijeto. Kompromis 7 za, proti vzdržani sprijeto. 128 avtor, gospod Vigenin za. Сто восемь двадцать. 128. Za, proti, vzdržani, sprijeto. 130 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 131 in regi 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 132 in en plus 16 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. Budget 16, kasvanje po delih, drugi del za proti vzdržani sprijeto. Želite preveriti. Proračun 16, drugi del, elektronsko preverjamo. Ja, to spuhi samo en, to je tri pa. Veslo, kurki. Ti bom tam tudi. v klauzuli. Razumete, da je to. So close the vote. <laughs> He's uh, rejected indeed. Zavrnjeno, prav imate. 29 za, proti, vzdržani, sprijeto. 133 za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 ne, 133, ne eh, proračun 16, ampak 133 eh, za proti vzdržani sprijeto. In ta 8 za proti vzdržani zavrnjeno. In ta 9 za proti vzdržani zavrnjeno. 31 za proti vzdržani zavrnjeno mislim, da moramo to elektronsko preveriti. 31. Konec glasovanja. Sprijeto. Za proti, vzdržani, zavrnjeno. In ta 10 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 136 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno. En pred 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In plojmen 20 za, proti, vzdržani, vzdržani. 21 eh, za, proti, vzdržani. Against, abstentions rejected, two identical amendments, 100. Dva identična, 137, 138 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, sprijeto. 109 in 140, 3G11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, Ampel 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, Regi 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, dva identična, 141 in 127 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, vzdržanje zavrnjeno. 142 za, proti, vzdržani. Mislim, da moramo preveriti. Elektronsko 142. Please close the vote. Is adopted. With... Sprijeto. Two identical amendments, 142 dva identična, 143 in rek 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, sprijeto. Proračun 16, samo četrti del za, proti. Še enkrat za. Ne sodelujete. Za, proti. Mislim, da bomo to morali preveriti. Proračun 16 elektronsko preverjamo. Please close the vote. Konec glasovanja. Is adopted by 21, one uh, colleague. 21 za, en kolega ni sodeloval pri glasovanju. Sprijeto torej. M plus 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In ta 12, pardon, 144 <clears throat> za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 145 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 146 in 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 147 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo. One more colleague. Not... Še en manjka, mogoče ga ni več. Konec glasovanja. Sprijeto. Amendment 37 in favor. 37 za, proti. Vzdržani sprijeto. 150 za, proti. Vzdržani zavrnjeno. In plus 27 za proti vzdržani. Mm, ni jasno. Preverimo. Please close the vote. Konec glasovanja. Sprijeto. Prosim vas, kolegi, dvigujte roke. In ta 13 za. Proti. Vzdržani. Preverjamo. Se upravičujem. In ta 13. 1, 3. Prosim, zaključite glasovanje. Konec glasovanja. sprejeto z enim glasom. Prvo račun 17, samo drugi del za proti vzdržani sprejeto. 38 za proti vzdržani sprejeto. Ne, 39 za proti proti, proti, vzdržani, sprejeto. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 je omaknen, 152 za, proti, vzdržani, sprejeto. proračunu 18 za, proti so zdržani zavrnjeno, 42 za, proti vzdržani sprijeto, 153 za, proti vzdržani zavrnjeno, regij 13 za, proti vzdržani zavrnjeno, 154 za, proti vzdržani zavrnjeno in ta 14 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 155 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 155, preverjamo. Please close the vote. Konec glasovanja sprijeto. 156 za, proti, vzdržani, sprijeto. 158 in proračun 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Regi 14 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno, 159 za, proti, vzdržani. Mislim, da moramo to preveriti, 159 preverjamo, elektronsko preverjanje. Zavrnjeno. Regi 15 za, proti. 15 za vzdržani zavrnjeno, 160 za proti vzdržani sprijeto, identično 161 in 162 za proti vzdržani zavrnjeno in 29 za proti vzdržani zavrnjeno in 30 za proti vzdržani zavrnjeno, pač 20 za proti vzdržani zavrnjeno vzdržani, sprijeta. Proračun 20 preverjamo. Two more, one colleague more. Okay, please close the. Is rejected. Zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani, sprijeto. 47 za proti vzdržani sprejeto. 163 za, proti vzdržani zvrnjeno. 48 za, proti vzdržani sprejeto. Proču 21 za, proti vzdržani. To bomo morali preveriti. Budget 21 za. Please close the vote. And is... Konec glasovanja zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržanje sprijeto, 22 za, pro, proti, vzdržanje zavrnjeno in plena 30 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, 50 za, proti vzdržani sprejeto, baže 23 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromisni predlog 8 za proti vzdržani sprejeto, 53 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 9 za proti vzdržani sprejeto, 53 za proti vzdržani sprejeto, 174 in Empel 32 za proti. Vzdržani, zavrnjeno. 175 za proti, vzdržani sprejeto. Budget 25, samo prvi del za proti, vzdržani sprejeto. 176 za proti, vzdržani sprejeto vzdržan je sprijeto in ta 15 za proti vzdržan je zavrnjeno. 57 za proti vzdržan je sprijeto. 58 za proti vzdržan je sprijeto.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 1 plus 36 za, proti, zdržani. Bomo preverili. EPP pravzaprav ne dviguje rok, kot bi morali. Employment 36. Prosim, zapri glasovanje. 1 plus 36, konec glasovanja. Sprejeto. Budget 26 za proti, vzdržani zavrnjeno. Regiji 18 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Regiji 19 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani sprejeto. Budget 27 za. Regiji 20 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Inter 16 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empl 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe poročevalca Za. Abstenš. Proti. Zdržani. Sprejeto. 66 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 67 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 68 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 184 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Identična 185 in regija 21 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 186 za proti. Vzdržani. Sprijeto. Bi radi preverili. 186. Preverjamo 186. The rapporteur requested this check. Yes, please close the vote.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 70 za, proti vzdržani sprijeto, 187 za, proti vzdržani zavrnjeno. Enaj sedemdeset za, proti, vzdržanje sprejeto. Šivin sedemdeset za. Ne, 27. 72. Tudi o tem moramo glasovati za, proti, vzdržani. Sprejeto. 73 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 74 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 188 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 1 pil 38 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 190 za, proti vzdržanje zavrnjeno, budget 29 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 191 za, proti vzdržanje zavrnjeno, kompromis 11 za, proti vzdržanje sprijeto, 77 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 195, 77 je bil zavrnjen, za, proti, vzdržani, sprijeto. Pa če je 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 196 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 197M39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Regi 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 198 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Budget 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 200 za, proti, vzdržanje je sprijeto, 201 za, proti, vzdržanje je sprijeto, 80 za, proti, vzdržanje je sprijeto, 202 za, proti, vzdržanje je sprijeto, 202 za, Фрутис 202. Lahko preverimo 202. Ni bilo jasno. Ok, EPPs. I think it's clear, um, clear rejected, but let's have this. Zdi se mi, da je jasno zavrnjeno, ampak eh, vendarle treba preveriti, kdaj pa kdaj. No, jasno zavrnjeno. Gospa Korneli, sem, sem se potrudil, pa ni šlo. Ustni predlog 2 za proti vzdržanje sprejeto. Budžet 3 za proti vzdržanje sprejeto. Budžet 4 za. Želite preveriti proračun 3? No, glasujmo za. VG3. Please close the vote. Konec glasovanja. Je zavrnjeno. 25 proti, 19 za, budget 4 za, proti, vzdržani. Enako kot prej, zavrnjeno. Budget 5 za, proti, vzdržani vzdržani. Of the rapporteur in favor. Zavrnjeno. Adopted amendment 2 in favor. Again. 3 za, proti, vzdržani sprejeto. 81 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Budget 6 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Ampl 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 82 za, proti, 82, prosim, da glasujete elektronsko. Elektronikli. Please close the vote. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom. Štiri za, proti vzdržani sprejeto. 83 za, proti vzdržani sprejeto. 85 za. Te in 80 želite preveriti, pa dajmo. <laughs> tri more colleagues need to Še trije morajo oddati svoj glas, mogoče jih ni. Pa zaključimo. Zavrnjeno. 22 proti 20 je bilo za dva zdržana. 85 za proti. Vzdržani zavrnjeno. 5 za proti. Vzdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe 3, poroševalca za, proti, vzdržanje sprejeto. 88 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Regi 1 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržanje sprejeto. 89 za, proti, vzdržanje zavrnjeno bomo preverili elektronsko. 89 elektronsko preverjamo. Please close the vote. Konec glasovanja. Sprijeto. Inta štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In plus štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ustni predlog spremembe 4 za proti vzdržani sprejeto. Budget 8 za proti vzdržani zavrnjeno. MP5 za proti vzdržani zavrnjeno. 91 za proti vzdržani zavrnjeno. 8 za proti vzdržani sprejeto. MP6 za proti vzdržani zavrnjeno vzdržani zavrnjeno, kompromis 1 za, proti vzdržani sprijeto, en plus 7 za, proti vzdržani zavrnjeno, ustni predlog 5 za, proti vzdržani sprijeto, budžet 11 za, proti vzdržani zavrnjeno, en plus 8 za, proti vzdržani zavrnjeno, 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. Pače 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 101 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 102 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržanje zavrnjeno. Rigi 4 za, proti vzdržanje zavrnjeno. 103 za, proti vzdržanje zavrnjeno. 12 za, proti vzdržanje sprejeto. 13 za, proti vzdržanje sprejeto. 14 za, proti vzdržanje sprejeto. 14 za, proti vzdržani sprejeta, pa če 13 za, proti vzdržani zavrnjeno in pri 9 za, proti vzdržani zavrnjeno, regi 5 za, proti vzdržani zavrnjeno, 15 za, proti vzdržani sprejeto, 108 za, proti vzdržani sprejeto, 109 za, proti vzdržani sprejeto, proti, vzdržani zavrnjeno, 16 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto, en plus 10 za, proti vzdržani zavrnjeno, 16 za, pardon, 18 za, proti vzdržani sprejeto, identično 111 in 112 za, proti vzdržani sprejeto, vzdržani sprijeto. Budget 1. Uh, ne bomo glasovali v tem trenutku. In tako. Moramo glasovati elektronsko na koncu. Ne, ni predvideno, nimamo končnega glasovanja pri tem dokumentu, tako da prehajamo na naslednjega. No? Okay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 in vsem, ki ste glasovali o tem poročilu na tej stopni, potem pa sledijo pogajanja. Kolegice in kolegi, še eno glasovanje imamo o poročilu Vigenin. zato, da določimo mandat za pogajanja, kdo je torej za, kdo je proti, zdržani, sprejeto. Kolegin in kolegin, wir kommen jetzt. Kolegice in kolegi, sedaj pa sosedski instrument, poročevalec je kolega Kukan. Gospod Kukan, bi podali še zadnjo izjavo. You, make... Hvala. Nimam nobene končne pripombe, ampak zaradi gladkega poteka glasovanja bi rad kolege obvestil o ustnem predlogu spremembe, ki ga podpiram, saj smo se tako dogovorili z poročevalci v senci. Štirje so pravzaprav ustni predlogi sprememb. Eden se nanaša na kompromis ena, da se doda eno besedo, peace area of democracy, respect for human rights and rule of law, prosperity, peace, stability and good neighborliness. So to include one. Torej v tem prvem členu bi se dodala besedico peace ali mir. Potem imamo tukaj ustni predlog sprememb nič, ki se nanaša na predlog sprememb 213. Tu bi dodali zavezo za demokratične reforme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

Gospod Zaler. Hvala. Imam ustni predlog spremembe v zvezi s predlogom spremembe 1.2.3. Namreč v oklepajih, kjer je govoril o Turčiji in Rusiji, bi dodal Turčija kot država kandidatka. Hvala. But can we make a real amendments when we are already in the voting time? Yeah? No? Hmm? I think it's uh, if you do it all the time, uh, the whole report will be only uh, of oral amendments consist. We start with the vote. President Mark can come later. Začeli bomo sedaj z glasovanjem. Kompromis ena. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 27 odpade, 144 za proti držani. Inte 10. 145, 146, 147. Lepo, če vsi enako razmišljajo in slučajno uporabljajo še isto formulacijo. Kdo je za? against in favor. Proti za. Še enkrat, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani sprejeto. Regi 9 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti vzdržani, sprijeto. Budget devil za proti vzdržani, zavrnjeno. 154 za proti vzdržani, zavrnjeno. 155 za proti vzdržani, zavrnjeno. Budget 10 za proti vzdržani vzdržani. Zavrnjeno 156 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 157 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Bađet 11 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, zdržani. Sprejeto. Budget 12 za, proti, zdržani. Zavrnjeno. Regi 10 za, proti, zdržani. Zavrnjeno. ITRE 17 za, proti, zdržani. Zavrnjeno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 zdržani, sprejeto 160, pravi predsedujoči, 166, gospa Gal, za, proti, zdržani, sprejeto in 167 za, proti, zdržani, sprejeto zavrnjeno. In ta 13. Za, proti, zdržani, sprejeto. Oziroma zavrnjeno 168 za, proti, zdržani, zavrnjeno. In pa 14. Za, proti, zdržani vzdržano, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 169 za, proti, preverimo, to ni jasno. Konec glasovanja. 170 za, proti, stržani, zavrnjeno. 171 za, proti, stržani, zavrnjeno. ITRE 18 za, proti, stržani, zavrnjeno. 172 za, proti, stržani, zavrnjeno. Budget 14 za, proti, stržani, zavrnjeno. 173 za, proti, to ni jasno. Mislim, da je potrjeno, ampak preverimo. Konec glasovanja. 26 za, 20 za, proti, sprejeto, ITR 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Eter 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 178 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 174 in budžet 15 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Kult. Aha, in ta 14 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 179 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In favor za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kud 20 je to. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 187 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. FEM 14 za, proti, vzdržani. vzdržani zavrnjeno. Kult 21 za, proti vzdržani zavrnjeno. In ta 16 za, proti vzdržani zavrnjeno. kdo drug bi moral zapustiti tale sestanek. Jaz ne bi rad govoril z gospo Pak o kulturi in njenih predlogih. Torej 16 za proti. Kompromis 7. For, against, abstention. Kultura 22. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno ena, 192 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 189 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In ta 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. I326 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Regi 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, zdržani, zavrnjeno. 196 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Regi 197 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 199 za, proti, zdržani, sprejeto. budžet 18 za proti zdržani zavrnjeno. 37 za proti vzdržani sprijeto. Kul. Cool. Culture 23, yes. Kult 23 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Budget 19 za. Proti. To preverimo. Budget 19. Glasujemo. Konec glasovanja. 27 za, 18 proti, sprejeto. FEM 16 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 203 za, proti, vzdržani, sprejeto. 204 za, proti, vzdržani, sprejeto. število ljudi, ki je dvignilo roko, bi pomenilo ne, ampak verjetno ste mislili da, zato bomo preverili. Lofo. Torej 204 preverjamo. Jason. 27 za, 18 proti. Budget 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Inta 19 za, proti. Vzdržani sprejeto. Itre 29 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Impl 21 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani. Preverimo. 39. Sklost. Smo majority. I would invite the members to raise from time to time their hands. Bi bilo lepo, če bi poslanci vsake toliko dvigali roke. Sprejeto je. 205. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. 206 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 207 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 208 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 210 in 211, to je spet delovna skupnost. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. 212 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 213 za z ustnim predlogom spremembe poročevalca za, proti, vzdržani, sprijeto. Dvesto devetnajst plus ustni predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprijeto. Fem osemnajst. 199 je sprejet, zato glasujemo o FEM 18 za, proti zdržanje zavarnjeno. 43 plus ustni predlog spremembe za, proti zdržanje sprejeto. Kompromis 8 za, proti zdržanje sprejeto. 226 za, proti zdržanje sprejeto. Zdržani zavrnjeno. FEM 19 za, proti, zdržani zavrnjeno. 227 za, proti, zdržani zavrnjeno. 228 za, proti, zdržani. To ni bilo čisto jasno. Glasujemo. Konec glasovanja. Torej, 15 za, 30 proti zavrnjeno. 45 za, proti, zdržani sprejeto. 230 za, proti, zdržani zavrnjeno. Dvesto enaintrideset, delovna skupnost se veča, kdo je za? Proti vzdržanim, sprejeto. Kult 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 915 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo. 915. Ja. ja. Abgelehnt. Zavrnjeno. 236 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Budget 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 235 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ITR 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Inta 22 za, za, proti, vzdržanje sprejeto. Regi 20 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržanje sprejeto. Regi 28 za, proti, vzdržanje sprejeto to ni bilo čisto jasno, še enkrat bomo preverili. No, v bistvu je jasno. Z veliko večino sprejeto. Torej, tam le zadej so štiri dvignili roko in še tukaj dva. Vem, da je otrojajoče dvigov ti roke, ampak če boste to pridno počeli, bo šlo vse skupaj hitreje. No, tudi kavica bi bil, se prilegla. Skodelice smo dobili, kave pa ne. Torej, kje smo ostali? Pri 48. Oziroma, sedaj prihajamo na 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 239 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In ta 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Budget 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani, sprijeto. 240 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Budget 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ITRE 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržanim, zavrnjeno. Delovna skupnost 241 za, proti, vzdržani, sprejeto. Budžet 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, ITRE 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. 52 za, proti, vzdržani sprejeto. 244 odpade, 53 za, proti, vzdržani sprejeto. 245 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani sprejeto. ITRE 33 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, zdržani, sprijeto. Banče 33 za, proti, zdržani, sprijeto. FEM 20 za, proti, zdržani, zavrnjeno. FEM 21 za, proti, zdržani, zavrnjeno. ITRE 34 za, proti, zdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. Budget 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 246 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Budget 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. FEM 22 za, proti, stražani, zavrnjeno. 57 za, proti, stražani, sprejeto. 247 za, proti, stražani, zavrnjeno. 248 za, proti, stražani, zavrnjeno. FEM 23 za, proti, stražani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno in ta 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ITRE 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bačeč 36 odpade, FEM 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. 249 za, proti, zdržani, sprejeto. I 336 za, proti, zdržani, zavrnjeno. I 337 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 58 za, proti, zdržani, sprejeto. 252 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 59 za, proti, vzdržani sprejeto. Kult 25 za, proti, vzdržani zavrnjeno, regi 21 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 60 za, proti, vzdržani sprejeto. 355 ne, 256 za, proti, zdržani sprejeto. Regi 24 za, proti, zdržani sprejeto. 257 za, proti, zdržani zavrnjeno. Regi 25 za, proti, zdržani zavrnjeno zavrnjeno. Regi 25 za, proti, zdržani, zavrnjeno. List 58 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Da ima njih mehna? Ne. Es wird 98 abgelehnt. 259. 259. Za, proti, zdržani, sprejeto. Regi 26 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 262 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 164 odpade, regi 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Regi 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Regi 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Regi 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti zdržani sprejeto, 64 za, proti zdržani sprejeto, 65 za, proti zdržani sprejeto, 237 za, proti zdržani sprejeto, kompromis 9 za, proti zdržani sprejeto, 270 za, proti, zdržani se vrnjeno, in pa 22 za proti. Za, še enkrat, kdo je za? Kdo je proti? Preverimo. Konec glasovanja. 21 za, 27 proti zavrnjeno. FEM 25 za, proti vzdržanje zavrnjeno. In ta 25 za, proti vzdržanje zavrnjeno. 67 za, proti vzdržanje sprejeto. ITRE 39 za, proti vzdržanje zavrnjeno. REGI 33 za, proti vzdržanje vzdržani, zavrnjeno 273 in kult 27 je za, proti vzdržani, zavrnjeno 68 in budžet 39 za, proti vzdržani, sprejeto 275 za, proti vzdržani, sprejeto 276 za, proti vzdržani, sprejeto 69, 9, 17 proti držani sprejeto. Dvesto sedeminsedemdeset za, proti vzdržani, zavrnjeno. Dvesto oseminsedemdeset za, proti vzdržani, zavrnjeno. Bače tri za proti vzdržani, sprejeto, budžet 4 za, proti vzdržani, zavrnjeno, budžet 5 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 70 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 91 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 1 za, proti vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, zdržani, sprejeto. 73 za, proti, zdržani. Pri dve bi preverili, torej preverimo predlog spremembe dve. Glasujemo. Ja, schon ist geschlossen. Konec glasovanja. Also, jemand, jemand, der Scheck ruft. No, nekdo, ki želi, da se preveri pri takšnem številu, bo naslednjič plačal pivo. Dreiundsiebzig. 73. Tu glasujemo samo through an adequate mechanism. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržan, sprejeto. Pri 74 pa samo country specific. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani, mislim, da je sprejeto, pa bomo preverili. Die Abstimmung ist geschlossen konec glasovanja. 24 za, 21 proti, sprejeto 75 za, proti, zdržani, zavrnjeno 76 za, proti, zdržani, zavrnjeno. FEM 2 za, proti, zdržani, zavrnjeno. KULT 1 za, proti, zdržani, zavrnjeno. KULT 2 za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjeno in ta dva za proti vzdržani, zavrnjeno 77 za proti vzdržani, zavrnjeno 3 za proti vzdržani, sprejeto 80 za proti vzdržani zavrnjeno, štiri za, proti, zdržani, sprijeto, 78 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 79 za, proti, zdržani, zavrnjeno, regija ena za, proti, zdržani, zavrnjeno, 81 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 82 za, proti, zdržani, zavrnjeno, in pol tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno, fem 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno in ta 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 83 za, proti, zdrž... to moramo preveriti. 83 glasujemo. Konec glasovanja 21 proti 26 zavrnjeno, 84 za, proti vzdržani zavrnjeno, 85 za, z pre, ustnim predlogom spremembe za, proti vzdržani sprejeto, FEM 4 za, proti vzdržani zavrnjeno in ta 4 za, proti vzdržani zavrnjeno, 5 za, proti vzdržani sprejeto, 86 za, proti držanje. Sprejeto, itre 1 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 87 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 6 za, proti, zdržani, sprejeto. Sedem za, proti, zdržani, sprejeto. 96 za, proti, zdržani, sprejeto, 99 za, proti, zdržani, zavrnjeno, kompromis 10 za, proti, zdržani, sprejeto, kompromis 11 za, proti, zdržani, sprejeto, 103 za, proti, proti. Zavrnjeno. 104 za proti. Še enkrat, 104, kdo je za? Kdo je proti? Zavrnjeno. 9 za proti. Zav... Sprejeto. Kompromis 12 za proti sprejeto. 107 za, proti, zdržanje sprejeto. Eh, zavrnjeno. ITRE 3 za, proti, zdržanje zavrnjeno. DV 3 za, proti, zdržanje zavrnjeno. KULT 3 za, proti, zdržanje zavrnjeno. Kompromis 13 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto, 108 za, proti, vzdržani, sprejeto. Gracias. No, Kultur 4. Kult 4 za proti zdržani zavrnjeno, 11 za proti zdržani sprijeto, regi 4 za proti zdržani zavrnjeno, 112 za proti zdržani zavrnjeno, regi 5 za proti zdržani zavrnjeno. Združevanje zavrnjeno, 113 za, proti, združevanje zavrnjeno, 114 za, proti, združevanje sprejeto, itre, 5 za, proti, združevanje zavrnjeno, 13 za, proti, združevanje sprejeto, 14 za, proti, združevanje sprejeto, kult 15 za, proti, oziroma 5 proti zdržani, zavrnjeno. 15 za, 15 za, proti zdržani, sprejeto. I 36 za, proti zdržani, zavrnjeno. Kul 16 za, proti zdržani, zavrnjeno. 16 za, proti zdržani proti, zdržani sprejeto, 17 za, proti, zdržani sprejeto. Kult 7 pravi predsedojoči, ta je odpade. Itre 7 za, proti, zdržani sprejeto, kompromis 14 za, proti, zdržani sprejeto. Itre 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 123 za. Gospod Zala, želeli ste nekaj dodati? Gospod Zala, je šel? Šlo je za ustni predlog, ampak to sem že na začetku povedal. Naj ponovim, ne, vsi poznate predlog. Predlagal sem ga na začetku glasovanja. Hvala. To ve gospod Koncata, jaz pa tega ne vem več. Morda lahko še enkrat razložite. To je povezano z predlogom spremembe 123, kjer je sprememba v oklepajih, kjer je govora o Turčiji in Rusiji. Tam sem želel, da se Turčiji doda še država kandidatka. To je to. Best. Kdo je za, za to spremembo? Kdo je proti? Zdržani zavrnimo. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. 23 za, 25 proti za, vrnjeno. Ja. Antrag. Was war noch? Kaj pa zdaj? 124 in I39 do izan. Proti vzdržani. Zavrnjeno. 125 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Itre 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Inta 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Inta 6 za, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti vzdržani sprijeto 127 za proti vzdržani zavrnjeno. 129 dafür. 128 za proti vzdržani sprijeto. sto štirideset za sto trideset za proti zavrnjen Ja. Budget 7, ja. Direkt, genau. Habe ich das übersehen? Ja. Budget 7. Abgelehnt worden. Budget 7, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ITRE 12, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ITRE 11, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. KULT 9, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ITRE 14, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ITRE 15, za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, zdržani, zavrnjeno. 20 za, proti, zdržani, sprejeto. 131 za, proti, zdržani. Še enkrat. 131 za, proti. To bomo preverili.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 kult, deset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprijeto. Fem 7 za, proti. Preverimo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja, zavrnjeno 27 proti 21. In pa 6 za, proti, zdržani zavrnjeno, 134 za, proti, zdržani zavrnjeno in ta 8 za, proti, zdržani zavrnjeno, 135 za proti, vzdržani. Zavrnjeno, kult 11 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, fem 9 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, kult 12 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, kult 13 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto in pa sedem. Kdo je za in pa sedem za? Proti, zdržani, zavrnjeno, fem deset za, proti, zdržani, zavrnjeno, inta devet za, proti, zdržani, zavrnjeno, kul štirinajst za, proti, zdržani, zavrnjeno in pol deset za, proti, zdržani zavrnjeno in pol enajst za, proti, zdržani zavrnjeno, 137 za, proti, zdržani zavrnjeno, 138 za, proti, zdržani zavrnjeno, 22 za, proti, zdržani sprejeto, 23 za proti, vzdržanje sprejeto, 24 za, 24 za, proti, vzdržanje sprejeto, kult 16 za, proti, vzdržanje zavrnjeno, kult 17, preverimo. Konec glasovanja. 22 za, 26 proti, zavrnjeno. Kult 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, sprejeto. Pri proračunu o tem še ne glasujemo. In pa še pogaj, eh, mandat za pogajanja. Kdo daje mandat, da lahko na tej podlagi glasujemo? Kdo je za? Bomo to elektronsko uredili. Kdo je za? Proti zdržanju. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 41 za, nič proti in 4 vzdržani. Tako je to sprejeto. Gospod kolega Kukan, to je zelo nevarno močen mandat.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 mache mich darauf aufmerksam. Ja. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. No, zdaj pa še k glasovanju glede instrumenta za partnerstvo. Gospod Mauro, želite še kaj dodati? Procedere direttamente col voto, non ho commenti da fare. Lahko prejdemo direktno na glasovanje, nimam nobenih pripomb. Kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dva, za, proti, vzdržani, sprejeto. 114 za, proti, vzdržani, zvrnjeno. 118 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 123, to bi ga sem Mavra rad nekaj povedal. 123. Sì, Presidente, per dire che voterò contro l'emendamento orale. No, hotel sem povedati, zakaj sem glasoval proti. Wer ist zu 123 in der Fassung des mündlichen Antrags? 123 v verziji ustnega predloga spremembe za. Proti. Zavrnjeno. Kompromis 3 za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. 126 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 9.11 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 9.12 in da 16 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 26 za, proti vzdržani, sprejeto. Gospod, gospod, tol, naj gospod Mauro kar preprosto glasuje tudi pri svojih predlogih. No, kje smo? 26 moramo preveriti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 Gospod predsedojoči, nisem želel govoriti pri tem glasovanju, ampak dobro bi bilo, če bi nam nekaj več povedali o glasovih zelenih, kako so glasovali, kako glasujejo zeleni. Šest glasov imajo tukaj, sedem pa jih glasuje. Pravzaprav nisem želel kaj povedati, ampak tukaj so neke nepravilnosti. Mogoče nam lahko sekretarjat pove, koliko glasov imajo zeleni. Lahko sekretarjat potrdi mojo informacijo. Prosim.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 26 smo zavrnili z 22 proti 21. 9 12. Za proti. Vzdržanje zavrnjeno. 127 za proti. Vzdržanje zavrnjeno. 128 za proti. Vzdržanje zavrnjeno. Kompromis 4 za proti. Vzdržanje sprejeto. 131 za proti. Proti vzdržani zavrnjeno. 9.13 za proti vzdržani zavrnjeno. 132 za proti vzdržani zavrnjeno. 133 za proti vzdržani zavrnjeno. 134 v dveh delih. Kdo je za prvi del? Proti vzdržani zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Deve 14 za, proti, oziroma drugi del 134 želimo preveriti. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 21 za, 23 proti, zavrnjeno. Moje sokolje oko je nepremagljivo. 9, 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In ta 17 za, proti, zavrnjeno. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9.15 za proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromis 6 za proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 7 za proti. Vzdržani sprejeto. 140 za proti. Vzdržani sprejeto. UG 11 za proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromis 8 za proti proti vzdržani, sprejeto, 142 za, proti vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? Prav. Na 42. Ti avšemo izkrišla sem? Konec glasovanja. Zavrnjeno 22 proti 22. 143 za, proti, vzdržani zavrnjeno. In ta 21 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 918 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 141 za, proti, vzdržani zavrnjeno zavrnjeno. 144 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 145 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 146 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Poračun 13 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 147 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 148 za, proti, vzdržanje, sprejeto proti vzdržani. Zavrnjeno. 149 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 32 za, proti vzdržani. Sprejeto. 150 do 158 v bloku. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. Potem bomo še dvakrat glasovali o poročevalcu 159 in 133. Kdo je za predloga poročevalca proti vzdržani sprejeto? In ta 22 za proti vzdržani zavrnjeno. 34 za proti vzdržani sprejeto. In ta 24 za proti vzdržani zavrnjeno. 160 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Bažič 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno in ta 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Proračun 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Proračun 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35 za, proti vzdržani, sprijeto in ta 27 za, proti. Ne, to je bilo sprijeto, 35 je bilo sprijeto in ta ne, 36 za, proti vzdržani, sprijeto. Poročun 18 za, proti vzdržani, zavrnjeno, pardon, sprijeto. Proračun 18 za proti vzdržani sprejeto. 37 za, proti, vzdržani sprejeto. Poročun 19 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 38 eh, moramo glasovati. Kdo je za? 38 proti, vzdržani sprejeto. Sej smo pri 39 za, proti vzdržani sprejeto. 40 za, proti vzdržani sprejeti. In ta odpade. In ta 30, o tem ne bomo glasovali. 41 za, proti vzdržani sprejeto. 162 za, proti vzdržani sprejeto. i 13 za proti vzdržani zavrnjeno in ta 31 za proti vzdržani sprejeto. 163 odpade. 42 za proti vzdržani sprejeto. BJ 22 za proti vzdržani sprejeto. 43 za proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani sprijeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani sprijeto. In ta 32 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 35 pravi predsedujoči. 45 in Intel 33 za, proti, vzdržani sprijeto. VG3 za, proti, vzdržani sprijeto. Vzdržani. Zavrnjeno. Poročun 4. Štiri, pet skupaj. To je za, proti, vzdržani. Sprijeto in ta ena za, proti, vzdržani. Sprijeto. Itre ena za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. In ta dva za, proti, vzdržani. Sprijeto. Itre dva za, proti vzdržani sprejeto, kompromise naj za proti vzdržani sprejeto. Dva za proti vzdržani sprejeto, tri za proti vzdržani sprejeto, kompromis 12, glasovanje po delih v treh delih, tako kot pri Cezarju. Kdo je za prvi del? Proti vzdržani sprejeto drugi del za proti vzdržani sprejeto, tretji del za proti vzdržani sprejeto. Tretji del bomo preverili. Die Abstimmung ist bald geschlossen. Konec glasovanja bo k malu. Fünf Leute sind noch nicht wach geworden. Pet se vas še ni zbudilo. Konec glasovanja. 24 za 17 proti sprejeto. Predlog 5, 6, 7 skupaj. Poročevalec je avtor, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. S tem smo pri kompromisu 13. Dva dela, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti enaka večina kot prej, torej sprejeto, kompromis 14 za proti vzdržani sprejeto, zdaj smo pri 98 za proti vzdržani sprejeto zavrnjeno. In pa štiri, ne, dv1. Kdo je za dv1? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo. 99. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja, 20 za, 21 proti. Zavrnjeno. 100 dafür. 100 za, proti. Ozdržanje sprejeto. In ta 5 za, proti. Ozdržanje preverjamo. In ta pet. Ti abštevung iz gešlosen. Konec glasovanja. Ja. In 21. 21 za, 20 proti sprejeto. Itre 5 za. Proti. Vzdržani sprejeto. In ta 6 za proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprijeto, 101 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, BG7 za, proti, zavrnjeno, 9-3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. DV4. V treh delih bomo glasovali, kdo je za prvi del, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, ITR7 za, proti, vzdržani, sprejeto, 103 za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjeno, 11 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 16, za, proti, vzdržani, sprejeto, 105 za, lahko 105 do 19 eh, poročevalca glasujemo skupaj, od 105 pa do 19 skupaj, kdo je za? Ne? Nočete? Radikalna manjšina. Torej, 105 za, proti, vzdržani, sprejeto, 12 za, proti, vzdržani, sprejeto, 13 za, proti, vzdržani, sprejeto, 14 za, proti vzdržanju sprejeto. Petnaest za proti vzdržanju sprejeto, šestnaest za proti vzdržanju sprejeto, sedemnaest za proti vzdržanju sprejeto, osemnaest za proti vzdržanju sprejeto, devetnaest za proti vzdržanju sprejeto, kompromis sedemnaest za proti vzdržanju sprejeto so šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. BG9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. DV6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 18 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 109 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 20 za, proti vzdržani sprejeto. 21 za, proti vzdržani sprejeto. 22 za, proti vzdržani sprejeto. 165 za, proti vzdržani zavrnjeno. 166 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani. Sprejeto. Zavrnjeno. Habe ich wohl falsch gemacht. 46 dafür. 46 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 167 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 48 za. 47 dafür. 47 za. 167 je bilo zavrnjeno, torej 47 za, proti, vzdržani, sprijeto. 168 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 169 za, proti, vzdržani, sprijeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 lahko poročevalca skupaj glasujemo, do 68, 48 do 68 ne. Ja. 48 dafür. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvainpetdeset za proti vzdržanje sprejeto, triinpetdeset za proti vzdržanje sprejeto, štiriinpetdeset za proti vzdržanje sprejeto, petinpetdeset za proti vzdržanje sprejeto, šestinpetdeset za proti vzdržanje sprejeto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 62 za, proti vzdržani sprejeto, 63 za, proti vzdržani sprejeto, 64 za, proti vzdržani sprejeto, 65 za, proti vzdržani sprejeto, 66 za, proti vzdržani sprejeto. Prosim. Želite preveriti? 66 preverjamo. Ti abštemo izkišlosen. Konec glasovanja. 24 za, 17 proti. 67 za, proti, vzdržanje sprejeto, 68 za, proti, vzdržanje sprejeto. 170 za, proti, vzdržanje sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. 171 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 172 za, proti, vzdržani, sprejeto. 173 za, proti, vzdržani, sprejeto. 174 za, proti vzdržani sprejeto, 70 za, proti vzdržani sprejeto, 177 za, proti vzdržani zavrnjeno. 177 želite preveriti, prav. Habt ihr den gefunden? Nee.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 Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 19. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 180 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. In ta 35 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. In ta 36 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 20 za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Tako prihajamo k 183 za. 183 za. Proti. Mislim, da je zavrnjen. Ampak preverimo. 183. Preverjamo. Preverjamo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 22 za, 17 proti sprejeto. 74 za, proti, ozdržani, sprejeto. A lahko zdaj glasujemo skupaj eh, o poročevalcu? No, očitno je treba še nekaj izglasovati, preden pridemo do predloga poročevalca. 184 ja, ja. dafür. 184 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Trije itre skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 189 za. Ali lahko ta sklop predlogov poročevalca glasujemo v sklopu? Ne. No. Pa ne. 189 za, proti vzdržani sprejeto, 76 za, proti vzdržani sprejeto, 77 za, proti vzdržani sprejeto, 190 za, proti vzdržani sprejeto, 78 za, proti vzdržani sprejeto, 191 za, proti vzdržani sprejeto, 79 za proti vzdržani sprejeto, 192 za proti vzdržani sprejeto, 80 za proti vzdržani sprejeto, 81 za proti vzdržani sprejeto, 83 za, 82 za proti vzdržani. Zdaj pa nišče več ne glasuje.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 87 za, proti vzdržanje sprejeto, 193 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 88 za, proti 88 za, proti vzdržanje sprejeto, 89 za, proti vzdržanje sprejeto, 90 za, proti vzdržanje sprejeto. 194 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In ta 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. No, ker smo to upravili z bliskovito naglico, zato se mi zdi,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 5c tretjega člena, novi. Se strinjate, da o tem še enkrat glasujemo? Imam občutek, da sem v naglici rekel proti, čeprav smo imeli večino. Torej 146 še enkrat. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Hvala lepa svojo mandatserteilung. No, zdaj smo pri podelitvi mandata elektronsko. Kdo je za to? Konec glasovanja. Sprejeto z 22 glasovi proti 19, en vzdržan glas. Hvala lepa, zdaj pozdravljam eh, predsednika parlamenta Nove Zelandije med nami. Prisrčno pozdravljeni med nami. Hvala. sind dabei die folgenden Imamo naslednje člane parlamenta. Marion Fenton, Dennis O'Rourke und Gareth Hughes. Herzlichen Dank auch, dass Sie da sind. Thank Hvala lepa celotni delegaciji, da nas je obiskala. Mislim, da se z Novo Zelandijo pri mnogih vprašanjih popolnoma strinjamo, ne samo zaradi tega, ker gre za demokracije in pravne države ampak zaradi tega, ker imamo tudi druge skupne interese, tako da se vedno veselim sodelovanja. Edino področje, kjer imamo vedno težave, je kmetijstvo, ampak nekje se pa moramo razlikovati. Torej, prisrčno pozdravljeni med nami in hvala, da ste prišli. Wer macht das jetzt hier von? Du. Du bist ein Führer.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 je kolegi komisarjev zadnji četrtek sprejel odločitev glede podpisa in sklenitve sporazuma o olajšanju vizumskega režima za Ukrajino, to je na našem dnevnem redu sedma točka. Veselilo bi me, če lahko prisluhnemo direktorju za migracije in azil iz eh, GD notranje zadeve, lahko nam poveste, kakšna je vsebina tega sporozuma, kasneje se bomo še vračali na to točko, da bi se s tem vprašanjem podrobneje ukvarjali. Zelo dobro bi bilo, če nam eh, še danes ali pa jutri do povdne pošljete eh, sklenjena besedila. Gospa Sigran, izvolite. Uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Prisrčna hvala za to priložnost, da povem nekaj besed o zadnjem razvoju dogodkov na tem področju. Želim vas eh, obvestiti, da je komisija sprejela predloge za podpis in sklenitev sporazuma, ki spreminja obstoječi sporazum na področju olajšanja režima vizumov od in sicer 5. julija. Zavedamo se pomislekov, ki jih imate nekateri in ste jih tudi že omenili med predhodnimi razpravami. Namreč, ali bi sklenitev tega sporazuma o spremembah morala biti eh, izpeljana do konca v danih političnih okoliščinah v zvezi s poštovanjem vladavine prava demokratičnih načel v Ukrajini. Pa vendarle naj vam povem, da bomo pri komisiji še nadalje prepričani, da je pomembno skleniti ta sporazum, ki spreminja predhodnega. Pričakujemo, da bomo s tem poslali določeno sporočilo ukrajinski družbi ravno v tem težavnem političnem trenutku. Ravno ta spreminjajoči sporazum bo okrepil stike med ljudmi, in tudi olajšal vse postopke povezane s potovanji, naprimer tudi z razširitvijo določenih olajšav na dodatne kategorije eh, prosilcev, naprimer predstavnike organizacij civilne družbe, mladih udeležencev, srečan neprofitnih organizacij in podobno. Prav tako bi s tem izboljšali že obstoječe olajšave. To so le nekateri primeri eh, sprememb v tem novem sporazumu. Z institucionalnega vidika je komisija hotela začeti s pogajanji in tudi zaključili smo ta eh, postopek, tako da imamo snutek eh, že v obravnavi pri parlamentu ki se mora pač odločiti in zauzeti stališče. Prosim vas, da podprete sklenitev tega spremenjenega sporazuma in upam, da se boste lahko poslanke in poslanci v čim krajšem času strinjali s tem našim predlogom, sem pa tukaj na razpolago za morebitna vprašanja, ki bi jih imeli v zvezi s tem sporazumom. Najlepša hvala še enkrat, gospod predsednik. Uh, uh, Najlepša hvala. Moj spontani odziv je naslednji. Razumem in predstavljam si, kakšen je signal, ki naj bi ga poslali, ampak uh, če hočemo podpreti civilno družbo, potem vam lahko rečem, kako bo režim to uporabil v predvolilnem obdobju. Rekli bodo, pogledajte, kako smo uspešni, dobili smo lajšave viznega režima za. Eh, naše državljane. Strinjam se, naklonjen sem eh, temu, da bi lahko Ukrajinci potovali brez vizumov. Vendar le je to vedno vprašanje pravega trenutka in pred volitvami, za katere res ne moremo biti prepričani, da bodo poštene, uh, in proste, svobodne. Ne vem, ali je to pravi signal, ker vemo, da bodo eh, tako mediji kot obstoječi režim zagrabili to priložnost in rekli, pogledajte, kako uspešni smo, pogledajte, kaj smo pridobili iz Evropske unije. Zato zelo oklevam v tej fazi, da bi to sprejeli. Po volitvah pa, kot sem rekel že prej, nisem nikakor proti temu, in eh, bi to seveda razširil kar na vse prebivalstvo Ukrajine. Vendar se bojim, da v tem trenutku bi zadeva res bila zlorabljena in bi bila uporabljena ravno na sprotnem namenu. Uh, Mislim, da se lotevamo zelo bistvenih eh, zadev. Namreč uh, govorili smo že o naših eh, razmerjih, eh, odnosih z Ukrajino in zato bi se sedaj ozrl na dve zadevi. Eh, najprej na to, kar je povedal gospod Galer. In najprej je res, da se zavedamo vseh težav. Evropski parlament je že povedal svoje stališče v zvezi z vsemi temi težavami glede demokratizacije. Uh, ukrajinske družbe, tudi različne rezolucije smo oblikovali v tem smislu. Trenutna vlada oziroma režim, kot je rekel predgovornik, je odgovorna tudi za zamrznitev eh, pridružitvenega postopka in pogajanj, tudi sporazum, ki je že bil pripravljen, zaradi tega ni bil podpisan. Tako da mislim, da eh, namesto, da uporabljamo politiko korenčka in palice, najprej bolje, da raznožimo oziroma pomnožimo palice v tem trenutku. ker mislim, da eh, je obstoječi režim ravno eh, nasprotujoč vsem tistim, ki jim želimo pomagati, namreč mladim in eh, nevladnim organizacijam. In sam sistem olajšanja režima, vizumov, je seveda nekaj drugega, vendar. Prosil bi vas, če ste tiho med mojim izvajanjem, ker sem tudi jaz tiho, ko vi govorite, pravi govornik. Sam mislim, da ne bi bilo treba sedaj odložiti eh, celotnega procesa olajšave viznih eh, režimov. Nisem razumel razlogov, s katerimi se utemeljujo to vrstni predlogi. Sprašujem pa naslednje. Vprašati se moramo, ali eh, bomo nasedli propagandi ukrajinske vlade, ki pravi, da Evropska unija kaznuje ukrajinsko prebivalstvo, ali pa bomo rekli, da smo doslednejši od njih in bomo rekli, prav, obstaja sicer vsega, možnost, da vas kazujemo, ampak obstaja tudi način, da izboljšamo naše odnose s prebivalci Ukrajine. In temu sem naklonjen. Hvala. Hvala. No, Mislim, da gre res za temeljno politično vprašanje in ne za neke podrobnosti o tem, kaj se ta hip dogaja v Ukrajini. Mislim, da Ukrajina kot država si ne zasluži take olajšave. Vendar si ukrajinsko ljudstvo to zasluži in to je ta temeljna razlika. Doslej smo kot Unija nedosledno vodili dvotirno politiko do naših uh, sosedov. Po eni strani smo bili strogi in zahtevni do organov oblasti ter odprti do civilne družbe. In zaradi volitev je res, kar je rekel kolega, to bi se lahko eh, zlorabilo, vendar volitve tako ali tako ne bodo svobodne, ker svobodne ne morejo biti, če so vodje opozicije v zaporu in tam bodo najbrž tudi ostali. Mislim, da bi lahko poskušali eh, z našimi prizadevanji za boljše komuniciranje eh, z ukrajinskim prebivalstvom, da bomo rekli, da je to poteza, ki je namenjena ljudem, prebivalstvu in ne organom oblasti. Velikokrat smo že slišali, da govorimo, da je liberalizacija eh, vizumov v sosednjih državah nekaj, kar se mora odviti v sosednjih državah veliko prej, kot se bo naprimer z Rusijo. Vzaj, če pogledamo, je proces z Rusijo zelo napredoval. In mislim, da si moramo prizadevati uporabljati eh, enake standarde za naše vzhodne sosede. Ukrajinska opozicija je sicer zatirana, vendar se bo pojavila na volitvah v Belorusiji in v Rusiji se niti na volitvah ne more pojaviti. Tako da mislim, da če že govorimo o tem, da je pot do demokracije v Ukrajini zelo dolga, se je vendarle začela. In v našem interesu je pomagati preoblikovanju ukrajinske družbe, da bo čim odprtejša. In Zato moramo vse te argumente dati na tehtnico in če to pretehtamo, mislim, da je treba iti naprej z liberalizacijo vizumov, vendar jasno povedati Ukrajincem, to je za vas, ne za vaše organe oblasti. Hvala, gospod predsednik. Komisija je upravila svoje delo in mislim, da ga je upravila dobro. Lahko se strinjamo z vsebino tega sporazuma in mislim, da je to dosežek na koncu dolge poti. Potem bo sledil eh, še eh, postopek ratifikacije, ki nam bo dal dovolj časa, da izvajamo pritisk na organe oblasti v Ukrajini. Lahko se strinjam s tem, da bi ti organi oblasti lahko zlorabili našo pobudo, vendar po drugi strani naša zavrnitev oziroma začasna ustavitev podpisa bi bila narobe razumljena ravno strani ukrajinske družbe in bi bila slabo sporočilo prebivalstvu. Mislim, da je naš poglavitni sogovornik sedaj v tem trenutku ravno ukrajinska družba. Zato moramo bolj misliti na to, kaj bodo o tem mislili prebivalci Ukrajine kot ukrajinska vlada, na primer in lahko se srinjam s predgovorniki in čeprav ne zanikam, da je res, da lahko pride do zlorabe, mislim, da je treba ravno sedaj poslati močno sporočilo ukrajinski družbi, da je sporazum že pripravljen, da Mi svoje strani poskušamo storiti vse, da bodo njihovi stiki z nami olajšani, da bodo lažje potovali, da pričakujemo uh, spoštljiv in dostojen dialog tudi z ukrajinsko vlado in dejstvo je, da moramo spoštljivo komunicirati z organi v naših sosednjih državah in tudi če recimo smo nekoliko preložili ratifikacijo pridružitvenega sporazuma, vendar ne moremo prebivalcev kaznovati za vse to. Hvala, še sam bi nekaj dodal. Gospod Buzek. Dovolite mi morda še dva stavka. Najbrž ni veliko upanja, da bi se kaj spremenilo po volitvah in s tem mislim na splošno usmeritev, v kateri se trenutno giblje Ukrajina. In zaradi tega smo dokaj zaskrbljeni. V tem primeru pa bi bilo za nas, Evropski parlament, najpomembnejše, da ohranjamo reden stik z javnim mnenjem, z ukrajinskimi državljani, In kolega Galer ima popolnoma prav, ko pravi, da bo najbrž oblast eh, to zlorabila, ampak mi moramo tudi najti način, da pojasnimo ljudem, da eh, liberalizacija vizumov poteka zaradi prebivalstva. In zato mislim, da v tej situaciji nimamo pravzaprav nobene izvire. Moramo iti naprej in zahvaljujem se komisiji, da nam je pripravila dober predlog, da lahko storimo ta korak. Hvala. Thank you, chair. Well, I just want to, to, to... Hvala, gospod predsednik. Hočem se samo odzvati. Zdi se mi, da prihaja do pretiravanj, ko govorimo o režimu v Ukrajini, eh, o tem, da eh, nadzirajo medije. Mislim, da mediji v Ukrajini uživajo enako svobodo kot eh, mediji v marsikateri državi članici. In eh, če rečemo, da je treba čakati na volitve, že prav, ampak kakšen rezultat pričakujete? Ista eh, stranka lahko zmaga. Kaj bomo potem storili? Že spet preložili podpis sporazuma? Ne vem. Dajmo že enkrat razločujmo med temi zadevami. Veliko je že bilo storjenega z naše strani, izvali smo že pritisk tudi s tem, ko nismo podpisali, ratificirali pridružitvenega sporazuma. No zdaj pa storimo nekaj za ukrajinske ljudi in mislim, da imamo možnost, da to uh, storimo, da tudi posedujemo to sporočilo naprej, da gre za nekaj, kar je namenjeno ljudem. In uh, prej ste nekateri tudi primerjali Belorusijo z Ukrajino, ampak kot veste, smo mi sami dejali, da bomo še naprej ustrajali na Eh, odnosih s civilno družbo, da se bomo čim bolj odpirali proti civilni družbi, proti prebivalstvu in storimo torej isto tudi z Ukrajino. Ja e, Hvala lepa, gospod predsednik. Menim, da so ti argumenti, ki smo jih eh, slišali, vsi razumni. Z različnimi ukrepi lahko pošiljamo zelo različne signale v svet, še zlasti tistim, ki so zatirani. Vendar pri kampanji določenih eh, predvolilnih strank lahko upoštevajo katero koli zadevo in jo obrnejo sebi v prid. Mi pa ne moremo ustvarjati neke vrste dodatnih eh, barijer, omejitev na svojih vzhodnih mejah. S tem mislim, da lahko škodimo opoziciji še bolj. Vize so po mojem mnenju tako ali tako povsem napačen ukrep, se samo ustvarjajo omejitve. Zato mislim, da moramo delovati v smeri sprostitve režima viz pri tem pa ostati previdni. Pravzaprav ne poznam nobene skupnosti v Ukrajini, ne glede na to, ali je za crkvo, opozicijo ali kogarkoli. Torej, ne vem, ali bi katera koli od teh organizacij bila naklonjena vizam. Tako da mislim, da če odpravimo vize, bomo imeli močno podporo številnih skupin prebivalstva v Ukrajini. Pripričan sem, da nihče ni naklonjen vizam. Na zadnje, ko smo se pogovarjali s predstavniki Ukrajine, je bilo jasno rečeno, da ne smemo povezovati ureditve režima vizumov z obstoječo politično situacijo. Sicer bi izpadlo, da te zadeve gledamo preveč pokroviteljsko. Dovolite še meni naj povem nekaj besed. Večina argumentov je bila namenjena liberalizaciji eh, vizumov. Naj podam zgodovinsko primerjavo. Veliko nas prihaja iz držav, kjer smo bili 20 let za železno zaveso. In zagotovo se še vsi spominjate, kako koristno je bilo, ko so disidenti, ko je opozicija, ko so mladi, eh, ko so predstavniki civilne družbe imeli stike s svojimi kolegi in prijatelji na Zahodu. In mislim, da si tudi Ukrajinci zaslužijo isto priložnost. V Kijevu sem bil pred dvema eh, tednoma, bil sem na rok koncertu v centru Kijeva kjer je bilo seveda največ mladih Ukrajincev, tam je bil tudi Elton John, Queen so nastopili in ljudje so bili tako srečni, vsaj nekaj dni so se čutili kot del tega, če mor pravimo, Zahod. Tako da bi rad eh, govoril v njihovem imenu in eh, spregovoril v prid odprave viznega režima v čim krajšem možnem času ker s tem res pomagamo disidentom, mladim ljudem, ki so odprti državam Evropske unije. In s tem ne bomo bistveno vplivali na politično situacijo. In strinjam se z uvodnimi obrazložitvami. Tako da mislim, da takega koraka ne bi mogel nišče eh, zlorabiti ravno zaradi volitev, ki so predvidene v oktobru letos. Hvala. Dovolite še mojo osebno pripombo. Gospod Jasijevič, nisem napisal pisma, podal sem izjavo in, in eh, Evropska unija ne želi kaznovati ukrajinsko ljudstvo. To kaznuje lastna vlada, lahko rečem lastni režim, ki pravne države ne daje na prav visoko mesto, kot je ravno tudi so pokazali nedavni dogodki. In to so dogodki, ki se razvijajo v napačno smer. Kdor opozicijo zapre, ne more govoriti o pravni državi in svobodnih volitvah. Po drugi strani pa je prav, In res, da ne smemo kaznovati malega človeka. Tu ne gre za popolno odpravo vizumov, ampak gre samo za olajšan, za manj strok režim. In zato predlagam, da si zadevo natančneje ogledamo, kdo so tisti, ki bodo profitirali od tega. So to oligarhi, ki bodo raje, lažje potovali ali so to diplomati? in v kakšnem obsegu bodo lahko študentje lažje potovali. Običajnemu ljudstvu je treba omogočiti um, lažje potovanje in mislim, da se glede tega vsi strinjamo. To je treba ola, omogočiti in to čim prej. Kaj pomeni, da imaš svobodo gibanja in da lahko tudi pripelješ seboj izkušnje ljudi iz svobodnih držav. To je zelo pomembno in eh, zato je možnost prostega gibanja in prostega potovanja zelo pomembno, ravno pod takimi okoliščinami in zato bi morali to podpreti. No, komisija je rekla, da nam bo poslala ta, to besedilo in si moramo res ogledati besedilo in videti, kdo je koristnik tega dogovora in ali obstaja neka možnost diferencijacije. To pa je vprašanje, ki si ga moramo ogledati na podlagi besedila in to bomo storili čim hitreje iz političnih razlogov, zato da bomo res natančno vedeli, o čem govorilo. Hvala lepa, s tem zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na naslednjo. Gre za proračun, tega si sam ne upam delati, zato predajam besedo. Predajam besedo gospodu Kovaču. Ja, ja. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. So, uh, next, uh, no pa pojdimo na naslednjo točko. In sicer splošni proračun za Evropsko unijo za finančno leto 2013, vse sekcije in besedo bi predal kar gospe Jatemaki. Prosim, bodite kratki. Arvoisa puhemies, puhun nyt sitten suomeksi ja lyhyesti. Najlepša hvala. Govorila bom finsko in čisto kratka bom. Za začetek bi rada rekla, da kadar morajo države članice zmanjševati proračunska sredstva in vrčevati, mora to storiti tudi Evropska unija. Vendar odbor za proračun in svet sta predlagala, da desetodstotno znižanje sredstev namenjenih za zunanje odnose, to je ena milijarda evrov. To je preveliko zmanjšanje. Na začetku je bilo to predlagano z utemeljitvijo, da se bo zvišalo sredstva kohezijskega sklada za sedem odstotkov. Nekatere države članice so to zahtevali in to je bilo tudi sprejeto. Zaradi tega je potem postavka eh, sredstev za zunanje odnose utrpela tako zmanjšanje. Bilo bi dobro, če bi parlament določil neke prednostne naloge, po različnih sekcija, ki jih imamo v zunanjih odnosih, ne moremo vsemu reči prednostna naloga, ker če vse prednostno, potem prednosti ni. Zaradi tega moramo najti način, da določimo, kaj so dejanske prednostne naloge in zaradi tega eh, sem zastavila nekaj vprašanj tako z komisiji kot svetu, ampak še preden se bomo odločali o tem, bomo imeli javno predstavitev. Tako da bomo jasno vedeli, zakaj gre v praksi, kaj bodo ta zmanjšanja pomenila. Ničelno zvišanje, torej lahko pričakujemo za proračunska sredstva za zunanje razvere, upali pa smo za zvišanje 5 do 6 odstotkov, to seveda ne bo možno, vendar ravno zaradi tega mislim, da moramo zelo natančno pregledati, kako bomo porabili sredstva, ki so na voljo. Moramo biti izjemno prožni, res dobro pogledati vse prednostne naloge in kot drugo bi rada predlagala tudi da kot enega od dejavnikov določanja prednosti namenimo prednost bolj oddaljen, eh, bolj sosednim območjem, torej bližnjim, za bolj oddaljena področja pa bi morali ustvariti nekoliko podrobnejša merila. Vendar bi rada najprej zastavila nekaj vprašanj. Kaj to konkretno pomeni? Kaj se bo zgodilo v praksi, če sprejmemo vsa ta zmanjšanja sredstev? Kateri deli dejavnosti bodo prizadeti? Kakšne bodo konkretne posledice? Radi bi videli konkretne primere, kaj to pomeni v praksi. Potem pa bi rada še vprašala naslednjo oziroma zaprosila, da takrat, ko govorite, kadar služba za zunanje odnose govori o določenih postavkah, ki predstavljajo skupno 300 tisoč evrov, eh, o določenih postavkah, ki so namenjene osebju te službe in podobno, mislimo, da bi lahko ta sredstva porabili smotrneje. Ja, Skratka, hočem imeti popolnoma jasne in natančne opredelitve, teh predlogov za zmanjšanje sredstev po postavkah, da bomo vedeli, kaj so prednostne naloge za komisijo in za svet. Vse ne more biti prednostno, kot sem že prej povdarila. Odgovore hočem imeti takoj, če pa to ni možno, oziroma če ne morem imeti takoj vseh odgovorov, mislim, da moramo preden se dokončno odločimo imeti javno predstavitev zaslišanje, da bomo vedeli natančno, kakšne bodo posledice teh zmanjševanj sredstev. In ko bomo spet govorili o službi za zunanje zadeve, smo že sprejeli določene obveznosti in če to sedaj spreminjamo, moramo jasno vedeti, kaj se bo zgodilo kot posledica takih zmanjšanj. Sama bi raje videla, da bi se zmanjšala sredstva, ki so namenjena za določena plačila, ne pa za druge postavke, naprimer. Like with... Hvala, sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci za dve minuti vsakemu. Gospod Galer. Hvala lepa za vaše predloge. Kolegica Jetenmak je govorila o sinergijah in o splošnem finančnem problemu. Ravno na področju zunanjega delovanja Evropske unije je ta služba za zunanje delovanje, je ta sinergija, to je odgovor na to, da vsi, vsak sam ne more veliko narediti, ampak našo suverenost in naš denar bi morali zliti skupaj. In eh, delovanje na evropski ravni je sinergija za to, da lahko na nacionalnih ravni nekaj privrčujemo. In tak bi moral biti pristop. Ko izkoristimo torej sinergije struktur, ki smo jih sprijeli in poskrbimo za to, da bomo učinkovito lahko uresničevali tista področja oziroma se ukvarjali s tistimi področji, kjer vidimo težave. Veliko zadev se je vedno znova pojavlja. Predvsem me skrbi um, zmanjšanje vrstici 4 za 170 milijonov. V naslovu 4 za 170 milijonov, s tem se ne strinjam, če to predvsi oziramo na področju ICI, kjer se plačila zmanjšajo tudi do 57 odstotkov v primerjavo s predlogom komisije in to v trenutku, kjer naj bi instrument ICI plus zagnali, ko bomo sedaj um, dokončno zaključili uh, pogovore o tem. To se mi ne zdi dosledno. Tudi pri, pri instrumentu za sosesko uh, um, je precej manj denarja v smeri proti jugu in tudi proti vzhodu. To, kar pa potrebujemo za Palestino, pa ostaja še vedno pri 200 milijonih v, kom, v, komisiji, v predlogu komisije, ampak vemo, da v primerjavi za izdatke, ki smo jih vedno imeli, da je to okoli 300 milijonov in da to ni ustrezno. E werden auch die Zahlungen gekürzt. Ähm, pri instrumentu IPA se tudi zmanjšujejo plačila, potem eh, vzpostavitev kapacitet v državah kandidatkah za 25 odstotkov pri številkah v primerjavi z osnutkom komisije in pri potencijalnih kandidatkah je tudi minus 5 odstotkov in 18 mm, milijonov pri plačilih. Pri instrumentu za stabilnost se mi tudi ne zdi dobro, da zmanjšujemo prozite obveznosti. In zato nisem pretirano srečen nad tem. Toliko o tem, hvala. Hvala, sedaj pa gospa Moniz za SND. Hvala. V naši skupini se strinjamo tudi s tem, kar je povedal gospod eh, Galer. To je instrument politične narave, proračun je, eh, je instrument politične narave in o tem se moramo dogovoriti v parlamentu. Glavni cilj je, da Evropska unija postane globalni akter, treba tudi upoštevati in, uh, cilje pogodb pri tem ne zanemariti človekovih prvic, mednarodne trgovine in tako naprej. Zato mislimo, da mora biti evropski proračun instrument, ne pa breme, ki se ga je treba znebiti. Nekatere politične skupine in mislim, da tudi poročevalka za proračun sodi mednje, imajo drugačno mnenje. Tu gre za pomemben proračun, gre za bodoče perspektive in nekatere politične skupine bi privrčevali še vodo pri cvetju, to ne gre. In poskrbeti moramo za to, da bo Evropska unija lahko odigrala svojo vlogo. Pet odstotkov več smo videli v predlogu komisije, to je pozitivno. Komisija ve, koliko stanejo posamezna politična področja. In to se nam zdi pozitivno in to moramo sedaj posamično analizirati, kakšne so posamična zvišanja v posameznem področju. Vsekakor pa se nam zdi teh 5 odstotkov pozitivno. Svet pa bi rad krajšal za 161 milijonov evrov, torej 171 milijonov evrov, naprimer 37 milijonov pri plačilih naprimer pri sosedski politiki v sredozemlju. To se mi zdi grozno. 8 milijonov evrov, naprimer pri razvojni pomoči ali 38 pri okolju in upravljanje z naravnimi veri, tudi pri energiji ali pa enakopravnost 2 milijona manj. Torej, to pomeni, da Evropski uniji onemogočamo, da deluje. To so zadeve, to niso neke kapriciozne predstave, ki jih imamo. Radi bi igrali svojo vlogo na svetu in s tem se ne strinjamo s takšnim pristopom sveta. Dokument od 5. junija še ni dokončen, tudi ni uraden. Mislimo, da marža, ki jo imamo pri teh zneskih, da, da še obstaja in iz izkušenj vemo, da se to tudi uporabi. In moramo še naprej omogočati to politiko. Takšna je bila že usmeritev preteklo leto in tu smo bili soglasni tudi v odboru. Tudi tu je pomembno, da smo sogla, dovolj soglasni in eh, v naši politični skupini želimo tej, po tej smeri nadaljevati in postaviti jasne prioritete. Tudi pri političnih prioritetah je bilo že povedano, da če določene zahteve zahtevajo 300 tisoč evrov, jim ne moremo ponuditi 200 tisoč. In če je to spet nek poskus izsiljevati parlament, potem to ne moremo sprejeti ne more priti spet do takih napetosti med institucionalnih in čez politične skupine. Te igre se ne smemo iti, ne smemo se iti neke demagogije, to ni možno. Hvala. Hvala lepa za skupino GUE. Ja, Gospa Luzing, hvala v imenu svoje skupine, bi se zahvalila poročevalki. Mi smo mnenja, da je bilo prepravljeno zelo dobro mnenje in v številnih točkah se strinjamo eh, z, z težišči zonanje politike, kot jih je formulirali poročevalka. Potrjujemo tudi, da gre za to, da na bližnjem vzhodu dosežemo trajni mer, da se tudi še naprej zauzemamo za rešitev v konfliktu med Palestino in pa Izraelom in da tudi pospešujemo podporo strani Evropske unije za samostojnost in demokratični razvoj. Strinjam se tudi s poročevalko, namreč, da, da je parlamentarna vloga pri uh, določitvah nalog službe za znalanje delovanje nujna in uh, zato bi prosila komisijo za odgovor. Pridružujem se vprašanjem, ki jih je zastavila poročevalka v zvezi z sinergijskimi učinki in vrčevalnimi učinki, ki jih je omenil tudi gospod Galer. V... Glede teh pa smo zelo skeptični. Ne vem, če s takimi sinergijskimi učinki res lahko kaj privrčujemo. Če pa bi bilo to res eh, možno, potem pa sinergijskih učinkov ne smemo izvajati na račun demokracije. To bi se namreč eh, naš, po našem mnenju obstaja ta nevarnost, da se to zgodi v službi za zonanje delovanje. Hvala. Sedaj pa dajem eh, besedo predstavniku Evropske službe za zonanje delovanje, gospodu Pošlo. Hvala lepa, gospod predsednik. Če lahko začnem z drugim vprašanjem gospe poročevalke. Namreč gre namreč za izvajanje nalog eh, vaših funkcionarjev z določenim statusom. Eh, za vsako stopnjo oziroma razred, v kateri so razporojeni, obstajajo določeni fiksni zneski in eh, potem, če to primerjamo z razpisi prostih delovnih mest, vidimo, da da gre za določene niže zneske, prihaja do razlik, ti odstotki so pomembni in zato se sprašujemo, zakaj pravzaprav gre. Namreč v razredih AD12 in 13 eh, gre za zaposlene, ki prihajajo predvsem eh, preko eh, komisije, so iz komisije in se ukvarjajo z unanimi zadevami. Seveda so to ljudje, ki prihajajo iz držav članic. 13. razred so pač ljudje, ki ne protestirajo pogosto, tudi če ne dobijo priložnosti, da bi napredovali v skladu eh, s pravilnikom. Isto se zgodi, eh, če bi iz 13 eh, razredov napredovali v 14, bi s tem sprostili delovna mesta, recimo v 12. razredu. Eh, razredu za poslovanje in tako naprej. Ampak to pomeni, da se celo ravnovesje piramide za poslovanje, glede na ustrezne razrede, eh, ruši in da je nemogoče izvati eh, statut zaposlenih tako, kot je zapisan radi bi, da bi se zadeve jasno izvajale, da bi se omogočalo napredovanje, tako kot je to eh, zabeleženo in to tudi ni tako velik eh, strošek in v končni fazi bi letno predstavljal morda 100 tisoč evrov. Tako da mislim, da vačevalni ukrepi niso ravno dobra utemeljitev za rušitev eh, sistema napredovanja. No potem. Zaenkrat moram reči, da drugih konkretnih eh, odločitev ni bilo sprejetih, da bi vam lahko odgovoril na vaša druga vprašanja po postavkah je pa res, da bo povsod treba opraviti reze, odločna zmanjšanja, 2 do 3 odstotke skoraj pri vseh postavkah. So pa določena sredstva zamrznjena, naprimer za misije so ostale na ravni eh, iz leta 2012 in eh, so se preprosto prenesla v proračun za leto 2013. Potem so tu še nova eh, mesta, nova odprtja za nove delegacije, potem eh, so zadeve, ki so bile predvidene samo kot ukrepi oziroma dejavnosti, ki so kratkoročnega značaja in trajajo lepo nekaj mesecev v letu 2012, tako da se ne prenašajo nujno v leto 2013. Nekatere kadrovske okrepitve so bile sicer predvidene za leto 2012, vendar niso bile izvedene, zato se nekaj tega lahko pogojno prenese v leto 2014. Potem so bila tu dela eh, na področju izvajanja varnostne politike, eh, predvsem je šlo za določene misije v Iraku, ki bodo sedaj zapustile. Irak, potem eh, so tu še različna s tem povezana predstavništva in delegacije, ostaje še uh, vprašanje Afganistana, tu je veliko sredstev še vedno namenjenih preprosto vzdrževanju normalnih delovnih pogojev, enot, ki so tam prisotni, tu gre za osnovni higijenski minimum in minimum normalnih delovnih pogojev in Obstajajo pač določena pravila, ki jih moramo upoštevati za predstavnike Evropske unije, tako v Afganistanu kot v Iraku, naprimer. Potem je ostalo tu še nekaj neporabljenih sredstev, že iz prejšnjih let, ki so se prenesla v leto 2012.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 Številne postavke se nanašajo tudi na obnovo stavb in eh, delovna mesta. Eh, nekaj se nanaša tudi na stavbe tukaj v Bruslu, kot veste, so bile številne stavbe doslej v najemu, nekaj je novo zgrajenih. In isto velja tudi za naša predstavništva v drugih eh, državah. Tu je še veliko drugih problemov, ki vam jih ne bom našteval ta hip. Pri tem se veliko krat pojavlja tudi vprašanje menjalnih tečajev, ker eh, veliko krat eh, se marsi kateri stroški izračunavajo v razmerju do dolarja ali pa do drugih valut, ki prav tako sledijo eh, gibanjem dolarja in to marsikdaj povzroča velike eh, razlike v naših proračunskih sredstvih, ki so namenjene zunanjemu eh, delovanju. Eh, v določenih obdobjih, recimo, ko se spreminja razmerje med dolarjem, ameriškim dolarjem in evrom, se je dogajalo, da smo v določenih obdobjih izgubili tudi po 500 tisoč evrov na mesec samo na podlagi uh, tečajnih razlik. Zdaj tega moram reči, da res eh, računamo s parlamentom, da bo tekom eh, pogovorov in spravnega postopka izkazal razumevanje tudi za to vrstno problematiko. Sicer eh, ne bomo mogli nadaljevati z našimi zunanjimi eh, dejavnostmi, niti na tej ravni, kot smo izvali letos. Hvala lepa. Thank you very much, <clears throat> Mr. Bosher, and uh, indeed there are many points to be taken into consideration. Hvala, seveda je treba upoštevati veliko uh, zadev in mislim, da bo gospa Jetenmaki upoštevala vse pripombe. Čas nam beži, zato moramo prejti na naslednjo točko, še prej pa bi rad podal še napoved za rok za odajo predlogo sprememb, to je 16. juli ob 6. popovdan dve vrsti predlog sprememb lahko date, se pravi proračunske, ki se nanaša na posamezno vrstice ali pa tudi predloge sprememb v zvezi z um, mnenjem gospe Jetanmaki. In sekretarjat vam bo predložil oziroma vam bo pomagal pri uh, tej uležitvi predlogov sprememb. Za naslednjo točko pa, naslednja točka pa bo potekala uh, za zaprtimi vrati in eh, zato, da se uredimo, prekinjamo za nekaj minut. Okay.